l'ordine del giorno. Na dnevnem redu imamo najprej glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer o poročilu gospoda Rivelinija o razrešnici 2009 za sodišče Evropskih skupnosti. Glasujemo in sicer poimensko. Glasujemo. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. hanno votato ehm, tre, ehm. Porocillo smo sprejeli čestitke poročevalcu. Presidente. Allora, le, ora la relazione. Sedaj pa izvolite postopkovno vprašanje. Ma Želim povedati samo to, da moja elektronska naprava ne deluje. Smo si zabeležili. Poročilo kolega Rivelinija in sicer o Evropskem varuhu človekovih pravic. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Naslednje poročilo je poročilo kolega Rivelinija o Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov. Glasujemo poimensko, glasujte prosim. La votazione è... Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Sporočilo Stavra Kakis je naslednje in sicer o uspešnosti finančnemu poslovodenju in nadzoru agencij. Glasujemo po imensko, glasujte prosim. La votazione. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcu. Naslednje je poročilo Stavra Kakis o Evropski policijski akademiji, ga sujemo poimensko. La votazione chiude. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo Stavra Kaki, spravljavski centr za organe Evropske unije. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. La votacijo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Gremo naprej. Poročilo Stavra Kakis, Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke poročevalcu. Gremo naprej. Še eno poročilo Stavra Kakis. Agencija skupnosti za nadzor ribištva. Glasujemo. Tudi tokrat glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke še enkrat poročevalcu. Še eno poročilo sta v Rakakis in sicer v Evropski agenciji za varnost v letalstvu. Glasujemo. Glasujte poimensko. Konec glasovanja. poročilo je sprejeto, čestitke poročevalcu. Naslednje je prav tako poročilo Stavrakakis in sicer o Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Naslednje poročilo je poročilo Staurakakis o Evropski agenciji za kemikalije. Glasujemo po imensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Potem poročilo Stavra Kakis o Evropski agenciji za okolje. Glasujemo tudi tokrat poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Naslednje je poročilo Stavra Kakis o Evropski agenciji za varnost hrane. Glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Naslednje je poročilo Stavra Kakis o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Poročilo Stavrakakis o Evropski agenciji za pomorsko varnost je naslednje gl poročilo. Glasujemo po imensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavrakakis o Evropski agenciji za varnost omrežji in informacij. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavra Kaki so Evropske agenciji za železniški promet. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj nas čaka poročilo Stavrakakis o Evropski fundaciji za usposabljanje. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj nas čaka poročilo Stavra Kakis o Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavra Kakis o Agenciji za oskrbo Euratom poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavra Kakis o Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. Glasujemo po imensko. konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavra Kakis o razrešnici 2009 za Eurojust. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Stavra Kakis. Taurakakis o Frontexu glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Staurakakis o nadzornem organu za evropski GNSS. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. sprejeto. Poročilo Staurakakis o skupnem podjetju Artemis. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Poročilo Staurakakis o skupnem podjetju čisto ne bo. Glasujemo poimensko. imensko. konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Naslednje je poročilo Stavra Kakis o skupnem podjetju, skupna tehnološka pobuda za inovativna zdravila. Glasujte po imensko prosto. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. poročilo Stavrakakis o Evropskem skupnem podjetju Cesar. Glasujte po imensko. Konec glasovanja. Vsa poročila so bila sprejeta, čestitke poročevalcu. Ora l'ordine del giorno reca la... Na dnevnem redu imamo sedaj glasovanje po poenostavljenem postopku in sicer poročilo Rabkaj o zaščiti poslanske imunitete gospoda Luigija de Magistrisa. Kolega Silvestris, izvolite, beseda je vaša. Si, grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Samo nekaj bi rad vprašal, ali glasujemo na podlagi avtomatičnega postopka ali na podlagi zahteve gospoda magistrisa. On je rekel, da bi morali braniti sam postopek. Zaključujem, gospod predsedujoča. Ne bi smeli iskati grešnih kozlov. Zanima me, če gospod de magistris zahteval imuniteto ali se zahteva ta imuniteta skladno z avtomatičnim postopkom. Če se sam želi izogniti temu procesu, smemo odgovoriti. Vprašali ste, ali je gospodin magistri zahteval poslansko imuniteto ali smo uporabili avtomatičen postopek. Na koga se nanaša to, nanaša vaše vprašanje? Na vas, gospod predsedujoča. Mi, mi dikono, ki je lonore. Pravijo mi, da je gospod De Magistris podal prošnjo za poslansko imuniteto, za zaščito poslanske imunitete. Nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo torej poročilo Rabka. Kdo je za, prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Poročilo je sprejeto. Poročilo Rabkaj o zaščiti poslanske imunitete Bruna Golniša. Kdo želi besedo? Izvolite. Gospa predsedujoča, samo dve minuti časa bi si vzel, če smem. Nimamo razprave, ne bo pojasnevanja oziroma obrazložitve glasov. Moram reči, da gre za nenavaden postopek. Zakaj pravzaprav gre? Gre za izražanje politične volje. Do sedaj sta bila v veljavi dva objektivna kriterija za podelitev. Se opravičujem, nadaljevati moramo z glasovanjem. Vi ste že imeli možnost predstaviti svoje stališče. Nadaljujemo z glasovanjem. Kolega, včeraj ste pojasnili svoje stališče. Včeraj. Poslovnik tega ne predvideva. Zelo mi je žal. Nadaljujemo z glasovanjem. Kdo je za? Dvignite roke, prosim. Kdo je proti? Kdo se vzdrži glasovanja? Poročilo je sprejeto. Poročilo Rabkaj o odvzemu poslanske imunitete Brunu Golnišu. Kdo je za? Želite ponovno besedo? Glasujemo. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Želite, da preverimo? Ne? Gremo naprej. Na dnevnem redu imamo. Dobro, bomo jo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. La votazione chiusa. Konec glasovanja. Poročilo rabka je o oduzemu poslanske imunitete Bruno Golnišu je s tem sprejeto. Sedaj pa priporočilo Arsenis o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka. Glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Priporočilo Fraga Esteves o ukrepih države, pristanišče in tako naprej, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Čestitke priporočevalki, zdaj pa poročilo Makarti o zamrznitvi in razkriti dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerjih. Poročevalka dobi besedo, izvolite. Um, uh, Zelo na kratko. Nismo imeli priložnost razpravljati o tem poročilu, niti nisem imela priložnosti na kratko predstaviti tega poročila, zato se zahvaljujem vsem v skupini, ki so podprli to poročilo. Hvala lepa tudi komisiji in svetu. Mislim, da je to začetek kampanje, ki jo izvaja parlament, zato da pridobimo več pristojnosti tudi na področju zamrznitve in razkritja dožnikovega premoženja. Ogromno goljufov hodi po svetu. Oni še naprej prosto potujejo po Evropi, žrtve pa ostanejo z neplačenimi računi. Zato prosimo komisijo, da čim hitreje pripravi zakonodajni predlog za to, da se popravi ta krivica, da, to, da tudi državljani, ki so postali žrtve zločina, dobijo nazaj pravico v svoje roke. Hvala. Grazie, Hvala lepa. Glasujemo. Potrebujemo kvalificirano večino. Kdo je za? proti, o vzdržani, sprejeto. Čestitke poročevalki, gospe Makarti. Sedaj pa imam sporočilo strani predsednika Buzeka. Danes lahko pozdravimo Bogdana Borucevića, predsednika Polskega senata in Renaja Dekutjeneja, predsednika iz Litve poslanske skupine iz Litve, z nami tudi kolega Vitvin iz Verhovna Rade iz Ukrajine. Vsi trije predsedniki parlamentov so danes naši gostje v parlamentu. In sicer smo jih povabili na izredno srečanje med poslanske skupščine Litve, Polske in Ukrajine. Ta parlamentarna skupščina zaseda že.